jezikov in ustrezna pravna sredstva in seveda tudi uresničevanje eh, pravic potrošnikov. Najlepša hvala, gospod komisar. Kolegice in kolegi, razprava o potrošniški politiki je sedaj končana, glasovali pa bomo o poročilu jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu so spletne igre na srečo, To je poročilo gospoda Krojcmana in takoj mu dajem besedo. Gospod Krojcman, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedojoči. Najprej se zahvaljujem vsem poročevalcem v Senci, ki eh, so odlično sodelovali eh, pri nastanku tega poročila. In odbor je z 30 glasovi za, enim glasom proti eh, in enim zdržanim glasom sprejel to poročilo. Te spletne igre na srečo zauzemajo trg, ki vsak dan narašče eh, in eh, uporabniki lahko igrajo brez problemov, ni nikakršne regulacije. Eh, in eh, v različnih državah veljajo različni predpisi. To prispeva k temu, da določene države članice nimajo eh, več dovolj zaščite za svoje uporabnike. Mladostniki, otroki so še posebej prizadeti zaradi te zasvojenosti. Obstaja tudi legalna konkurenca iz tujine. Vsako leto se izgublja milijone evrov davčnih prihodkov treb, eh, prav tako je um, treba omeniti, da vlaga eh, pravna negotovost, ker zadeva čezmejno ponudbo uh, eh, uh, igr na srečo na spletu, ker ni nekega skupnega licenciranja, je treba od primera do primera odločiti, uh, ali praktike uh, države članice pomenijo skladno z evropskimi pravili ali ne. Uh, Eh, in eh, prihaja do velikega števila kršitev pogodb. Vedno več je tega v zadnjih letih. Zato je treba zapolniti to vrzel med eh, zakonodajo in resničnostjo. Od Bor za notranje trg in varstvo potrošnikov um, ugotavlja, uh, da mora države članice na tem področju bistveno bolj sodelovati, vendar pa to ne zadošča za to, da bi lahko rešili opisane probleme. Evropska eh, unija bo morala v prihodnje igrati vedno močnejšo vlogo, uh, to je ugotovil in zahteval naš odbor uh, za pretežno večino. Poleg uh, različnih ukrepov bi morali razmišljati tudi o direktivi EU, ki določa uh, skupne minimalne standarde za varstvo mladih in otrok. Uh, in Eh, ki bo eh, določala merila za boj proti kaznivim dejanjem na tem področju. Treba upoštevati tudi načelo subsidijarnosti. Države članice bi morale eh, te spletne igre na slečo na svojem področju suvereno regulirati. Vendar pa je treba poštevati določena pravila Evropskega sodišča in sicer razne omejitve, Državne, državni monopoli so dopustni samo takrat, če so koherentni in so razmerni, kaj ti ni možno, da bi ena država po eni strani svoj monopol utemeljevala s tem, da želi potrošnike zaščititi pred negativnimi posledicami e, igre na srečo. Po drugi strani pa bi intenzivno reklamirala za svoje državne ponudbe. E, naprimer v Nemčiji, kjer je državni monopol za igre na spletu e, določen zaloto, ampak kadarkoli je govora e, o tem v reklamah,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 Eh, je to nekakšna spodbuda za igravce, da investirajo svoj denar v loterijo. Eh, zato, da bi se zagnili to vrstnim primerom, v prihodnje bi morala Evropska unija določiti eh, enovite kriterije za državne modele licenciranja. Če se ena država odloči za tak model licenciranja, potem mora biti ta model transparenten in zadostiti načelom konkurenčnosti. Vsi ponudniki, kar nas rečo, Eh, morajo eh, imeti možnost, da zaprosijo za licenco. Hkrati pa je treba povečati zaupanje med eh, nacionalnimi le, regulatorji, zato da bi dosegli okrepeno sodelovanje. E, komisijo e, pozivamo, da ugotavlja, kakšni so plačilni tokovi med ilegalnimi ponudniki e, in njihovimi strankami, kako bi to lahko z zakonom prepovedali. To bi lahko napravili na ta način, da bi vsaka država članica vzpostavila ustrezne sezname. Banke in kreditni inštituti bi potem lahko transakcije upravljali samo s temi licencirani organiziranimi eh, obrati. Eh, in eh, to je ustrezna alternativa zapiranju določenih strani, kar pa mi liberalci zavračamo. Poleg tega bi na ta način lahko zagotovili pritok eh, denarja eh, iz eh, davčnih prihodkov in bi zaščitili potrošnike pred nereguliranimi igrami. Od teh ukrepov bi imeli korist vsi regulirani ponudniki, javni proračuni in tudi potrošniki. Ne glede na to, pa Evropska komisija potrebuje polno kritje Evropskega eh, parlamenta. Eh, zato eh, upam, da bom na jutrišnjem glasovanju lahko dosegel veliko večino, kar bo pomenilo jasno nalogo za delovanje komisije. Gospod Banje, prosim, prevzemite to nalogo. Hvala. Kreutzmann. Ja, okay. Hvala, gospod Krojcman. Sedaj pa postopek eh, Catch the Eye in prosim gospod poslanko Rojtovo. Pane predsedo, tato sprašanje. Hvala, gospod predsedujoči. To poročilo in zelena knjiga komisije sta pravi korak po štirih letih razprav, eh, da reguliramo to, kar se je zdelo ne možno regulirati in sicer čezmejne spletne igre gre predvsem za zaščito potrošnikov pred goljufijami, za večjo učinkovitost pri pranju denarja in predvsem, da zaščitimo mladoletne osebe pred uh, igrami uh, na srečo in sicer na ravni EU. Uh, eh, subsidiarnost tudi ne sme biti uh, ovira za protekcionizem in zato moramo črtati 20. člen uh, In sicer eh, moramo imeti objektivne eh, razloge eh, za to skupno licenciranje. Hvala. Gospa Eriko N. Perez. No- hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Ta tema je izredno občutljiva. Po eni strani moramo upoštevati kulturne tradicije in Eh, trajni razvoj igr na srečo na področju kulture in športa. Po drugi strani se je treba zoprestaviti kriminalu, eh, širjenju igr na srečo in sicer v škodo potrošnikov, tistih, ki so še posebej občutljivi. Zaščititi je treba potrošnike pred zasvojenostjo z igrami. Eh, zato je potreben aktivni princip subsidijarnosti v okviru sodelovanja eh, med eh, pristojnimi organi držav članic. Vendar pa želimo biti ambiciozni in razvijati skupne norme in koordinirano delovati zoper spletne ponudnike, izhajajoč iz nacionalnih licenc. Želimo transparentnost in želimo nediskriminatorno konkurenčnost, ki je v javnem interesu in v interesu varstva potrošnikov. Eh, poleg tega eh, potrebujemo mrežje nacionalnih organizacij za tiste, ki so zasvojeni za igrami, zato da bi lahko izmenjevali izkušnje in prakse, ki so se obnesle. Hvala, gospod Takola. Eh, hvala. In sicer moramo upoštevati dejstvo, da e, spletne igre na srečo e, so in da bi morala zelena knjiga nuditi e, sodni postopek pri definiciji spletnih igr na srečo. Kaj ti dosedanje sodbe Evropskega sodišča ne dajejo dovolj okvira za prihodnje. Eh, oblasti bi morale bolje sodelovati za to, da bi to zagotovili, eh, je pomembno, da bi črtali zadnji stavek na strani 22, kajti to je dejansko v protisloju z eh, drugim delom besedila. Drugič, vzajemno priznavanje je treba oblikovati tako, da bi upoštevali posebnosti posameznih držav. V točki 15 je govora o tem, da je potrebno spoštovati zakone in da je potrebno sprejmati ustrezne ukrepe. To je pomembno v prihodnje da bodo države članice imele možnost, da same oblikujejo lastno politiko na tem področju, kako se zoprestaviti kaznivim dejanjem. E, tretjič, e, treba se je boriti kriminalu na področju igr na srečo. Predsedujoči, pomembno je poskrbeti za to, Eh, da bodo te eh, igre lahko eh, trajnostne v točki 44. poročila je zapisano, ehm, kakšni ne bi bili ti ukrepi. Hvala. Poslanec Paška. Prosim. Gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Súčasne... Chvala, gospod predsedujúci. Mobilne in spletne tehnologije so povečali obseg spletnih igr na srečo. Države članice na eni strani eh, lahko regulirajo lasten trg, to mora biti seveda v skladu z eh, predpisi, ki veljajo za notranji trg EU, na drugi strani pa operaterji spletnih igr eh, iz drugih držav članic, ki imajo odprte trge in nizke davke. Eh, eh, posegajo tudi na območje držav članic, kjer je to prepovedano. Eh, spletne igre cvetijo, to je dostopno vsem, tudi otrokom in mladoletnim osebam, ki so še posebej eh, dovzetni za zasvojenost. Tu gre za nekaj občutljivega in mislim, da potrebujemo tudi minimalne varstvene ukrepe za osebe pri spletnih igrah igrah. In sicer potrebujemo strožja pravila za to. Hvala, gospod Abad je na vrsti naslednji. Oui, monsieur le commissaire, euh, bonjour. Nous avons... uh, gospod komisar, dober dan kot poročevalec za Evropsko ljudsko stranko smo dobili zelo pozitivn, pozitivno besedilo, uravnoteženo. Eh, in sicer eh, moramo imeti nacionalno zakonodajo, hkrati pa sodelovanje na evropski ravni. To je poseben trg, poseben trg in sicer trg spletnih igr na srečo. Tukaj moramo spoštovati aktivno načelo subsidarnosti, se pravi, moramo imeti večjo, večje sodelovanje med nacionalnimi regulatorji. Priznavamo, da evropski pristop je nujen v, na določenih področjih, kot naprimer v boju proti goljufijah, kar zadeva zaščito mladoletnikov in tudi kar zadeva boj proti nezakonitim ponudnikom In e moramo tudi delati e, in spodbujati celovitost e, športa, športne panoge in dejansko zaradi tega bi morali imeti ustrezno zakonodajo in neko, torej, neko pravo, ki naj urejuje stave Eh, in sicer kot neke vrste pravo, ki eh, ščiti intelektualno lastnino, zato da se borimo eh, ne proti nevarnosti goljufije in to bi se vključevalo tudi v neke vrste socialno gospodarstvo, načelo socialne gospoda, socialnega gospodarstva, ki ga vi zagovarjate. Hvala. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Hvala, gospod predsedujoči spletne igre eh, so zelo konkurenčne, zelo udobna stvar. Lahko, samo klikneš na miško in že lahko igraš. Ampak seveda je to tudi veliko tveganje in velik, velik strošek za družbo. 5,5 odstotkov eh, prebivalcev eh, igra na srečo in to je velik delež. Eh, In zato se moramo spraševati tudi, kaj je za svojanost. Jo potrebujemo torej skupna pravila, ki bodo zagotovila ustrezno zaščito ranljivih skupin, predvsem mladih, ki se jih to še posebej tiče. Države članice morajo bolj tesno sodelovati, predvsem pri boju proti negativnim pojavom, ki so povezane s spletnimi igr, z igrami na srečo. In zato pozivamo komisijo, da se koncentrira na vzroke za zasvojenost. Treba je poskrbiti za tega, preprečitev tega in tudi za pomoč ljudem, ki so že zasvojeni in tudi to je način bitke proti spletnim igram na srečo. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Zelo pozdravljam to poročilo in želim se še posebej zahvaliti Jurgenu Krajcmanu ker je pripravil, ker je izvedel zelo zapletena pogajanja in mislim, da eh, bo rezultat eh, parlament sprejel z veliko večino jutri in to je tudi pomembno, kaj ti želimo dati jasen signal komisarju Barnieju, za katerega sem prepričan, da je eh, zelo zainteresiran. In mislim, da mora komisija tu storiti napredek, napredek, predvsem v okviru aktivne subsidijarnosti. To je zelo pomembna beseda, ki se je izcimila iz tega poročila in to ne spodkopava sposobnost držav članic, da eh, po svojih tradicijah eh, ureja eh, spletne igre. Obenem pa imajo obveznost, da če ne bodo okrepile medsebojnega sodelovanja, potem ni poskrbljeno za varstvo potrošnikov v vseh državah. Torej gre predvsem za varstvo potrošnikov in predvsem tudi mladoletnih. In uh, upam, da nam bo uspel res napredek, uh, kar bo tudi rezultat dela opravljenega v tem parlamentu. Hvala, gospod Harbour. Vi ste bili naš zadnji govornik, sedaj pa dajem besedo komisarju Barnjeju. Hvala predsedujoči. Gospe, gospodje, pred 18 meseci sem se obvezal, da bom sprožil posvetovanje na to pomembno tebo, ki zadeva spletne igre na srečo. Danes se vračamo k tej temi. Želel bi se tudi sam povrniti in izraziti uh, svojo odločno voljo, da po tem posvetovanju bom potegnil eh, glavne zaključke in jih prevedel uh, v dejanja. To je vprašanje, ki tvega odgovore. Uh, pri tem eh, dejansko eh, moram reči, da smo organizirali zelo intenzivno razpravo tudi s strokovnjaki in eh, to se tudi vi sami razvili na podlagi tega poročila. Dejansko s tem smo spodbudili dinamiko v korist evropskih, evropskih vrednot in nekega okvira, ki naj spoštuje, tako kot je povedal gospod Harbour, torej ki naj spoštuje aktivno subsidijarnost. Naj se zahvalim gospodu Krojcmanu za angažiranost, naj se zahvalim tudi gospe Šalde Möze, gospodu Rüle, gospodu Abadu, naj se zahvalim Dežongu, gospodu Foxu za prispevek pri tem poročilu. Poročilo, ki izpričuje veliko konvergenco gledanj med vami in naj povem nekaj tudi o ugotovitvah. Torej, ko govorimo o a, spletu, a, nobena država članica ne more zagotoviti zaščito a, potrošnikov in državljanov a, sama brez a, sodelovanja, tako kot je tudi že prej a, povedal gospod Dalj v zvezi z vprašanjem potrošnikov. Drugič, a, potrošniki in državljani morajo a, imeti možnost, da računajo na neko minimalno zaščito, ki naj bo enaka, a, predvsem kar zadeva mladostnike. In in uh, otroke. In to ne glede na a, platformo, na kateri igrajo. Tretjič, če vsaka država članica je svobodna, da odloči stopnjo odprtosti svojega trga ob spoštovanju doslednosti, jasno, da se bomo usmerili vsekakor v smer nekega nadzorovan, neke nadzorovane odprtosti številnih trgov. In četrtič, če ne pride do zakonite ponudbe v Evropi, e, Evrope Korejci bodo še dalje eh, igrali nezakonito na tretjih trgih oziroma na tretjih spletnih mestih in ne bodo ustrezno zaščiteni pet, eh, skrbeli bomo za to, da bomo zagotovili privlačne pogoje za ponudnike igr na srečo na spletu, če se želimo izogniti goljufijam. Šest moramo delovati, kajti ta panoga je eh, v polnem zagonu. Imamo 8,5 milijard evrov prometa v letu 2010 in eh, ta znesek bi se lahko povečal na 13 milijard leta 2015. Čeprav to predstavlja samo 14 odstotkov, odstotkov vsega trga igr na srečo v Evropi. Evropa predstavlja 45 odstotkov svetovnega trga igr na srečo in zato je treba spremljati to panogo, ki se širi in hkrati tudi paza, paziti, da je ustrezno urejena. Katera naj bo, kateri naj bo naš načrt pri vsem tem, kateri naj bo odgovor na vse te izzive, na vaše vprašanje, bodimo jasni, harmonizacija ni eh, na dnevnem redu, ampak nek skup skupni ukrepi v zvezi s tem ključnim vprašanjem so um, izvedljivi in to uh, v okviru vzpostavitve neke, nekega skupnega osnovnega pravnega okvira. Naj uh, se uh, zaustavim pri nekaterih ključnih točkah. Torej, dialog med nacionalnimi regulatorji. Vemo, da uh, primankuje sodelovanja med nacionalnimi regulatorji, ki kar eh, pomeni tudi eh, pomankanje vzajemnega zaupanja. Obstajajo določeni dvostranski sporazumi in nedavni poskusi, da bi vzpostavili skupno platformo, ampak nimamo prave kulture sodelovanja med nacionalnimi regulatorji. Nasprotno ugotavljam, da večkrat prihaja do pomankanja zaupanja. Torej, eh, brez ustrezne nove dodatne stopnje vzajemnega zaupanja ne bomo zabeležili nikakršnega napredka na evropski ravni pri krepitvi nadzora nadzora in pri eh, zaščiti igralcev, predvsem mladih igralcev. Torej, prioriteta je to, da eh, dosežemo večje sodelovanje med evropskimi regulatorji. Drugič, druga ključna tema. Torej, potrebujemo nek osnovni prag eh, zaščite, moramo zagotoviti vsem evropskim državljanom visoko stopnjo zaščite, najprej za mlade, ponavljam, zato da bomo lahko napredovali po tej poti, moramo spodbuditi vse poklicne delavce na tem področju, da sodelujejo in seveda tudi regulatorje, za katere pač uh, vem, da uveljavljajo različne standarde. Torej, to je splošni poziv, ki ste ga tudi vi sprožili, vi, gospod Krojcman, poveč veći jasnosti i nepravni varnosti. Tretjič, boj proti goljufijama. Obstaja široko soglasje eh, v okviru tega posvetovanja in tako kot ste povedali tudi vi sami, da prije do razširitve eh, na področju igr na sreču, eh, torej do razširitve direktive, ki velja za pranje denarja. To velja trenutno samo za Eh, eh, igralnice, torej za kazinoje, ampak to bi morali razširiti tudi na spletne igre na srečo. In naslednja točka za svojenost, gospa Peres in gospa Senelova sta to omenjali. Ne, ne moramo govoriti o zaščiti potrošnikov na resen način, ne da bi priznavali, da potrebujemo več študij in raziskav, več znanstvenih podatkov v zvezi z eh, vprašanjem zasvojenosti za igrami na srečo. Moramo imeti več zmogljivosti na področju raziskovanj. Eh, in eh, kajti to ni samo postranska tema. In eh, integriteta športa, to je še pomembno vprašanje. Gospod Krojcman, vi ste to izpostavili. Torej, ko govorimo o goljufijah na področju športnih stav, seveda tukaj naj, potrebujemo učinkovite rešitve, kot tudi na primer ustrezno definicijo športnih goljufij na evropski ravni tudi z kazenskimi postopki. In mislim, da je to lahko nekaj zanimivega sicer je to zahtevno vprašanje, tega ne moremo improvizirati, potrebujemo veliko tehničnega, strokovnega, pravnega dela s tem. <clears throat> se ukvarjamo jaz sam in moji kolegi, gospod komisarka Reding, komisarka Vasilju in gospod Dali. In prepričan sem tudi, da a, moramo doseči napredek, zato da pride do boljšega sodelovanja med športnimi a, organizacijami in združenimi in tudi z regulatorji, zato da bomo lahko preprečili tudi izkrivljanje rezultatov nekaterih tekem. Torej, naj povem, da Eh, se moramo tudi vprašati, kar zadeva eh, skladnost nacionalnih eh, ureditev z evropskimi pogodbami. Tega se je dotaknil gospod Takula in dejansko to je tudi v interesu javnosti in na tem področju, zato da napredujemo, potrebujemo večjo jasnost. In sicer, ker eh, predvsem moramo razlikovati med zakonitimi in nezakonitimi stavami in torej tukaj pride eh, se dotaknemo vprašanja skladnosti nacionalnih režimov z evropskimi pravili. In temu se bomo tudi posvetili. Torej, na podlagi teh ključnih tem, na podlagi vaših spodbud, na podlagi tega poročila gospoda Kojcmana, seveda bomo še dalje delali. Naj povem, da e, začetno bomo spodbudili sodelovanje med regulatorji in v naslednjih tednih nameravamo ravno sprožiti to vrstne eh, pobude in želimo organizirati neko eh, srečanje med nacionalnimi regulatorji, zato da vzpostavimo vzdušje zaupanje in spodbudimo to sodelovanje. Eh, Seveda sodelovanje med regulatorji omogoča, da napredujemo na področju ključnih tem, ki ste se jih dotaknili, ampak eh, prav gotovo osvetljuje tudi potrebo po dodatnem eh, ukrepanju in v drugi fazi bomo delali eh, na tem, kar je opozaril gospod Paška in sicer torej po, pobude, regulativne pobude in eh, vzpostavitev nekih minimalnih predpisov. Jaz sem seveda član nekega kolegija, moram sodelovati z vsemi svoji kolegi in eh, želim torej z njimi deliti ta prepričanja. To je prva faza, ki sem se je dotaknil in sicer eh, najprej sodelovanje regulatorjev in eh, po tem začetnem delu bom eh, dejansko delil s svojimi kolegi to prepričanje, da moramo iti še dalje in torej torej bo potrebno oblikovati neke minimalne regulativne predpise. Zaradi tega potem, ko sem se dotaknil ključnih izzivov, ki so pred nami, zdaj bom, si bom prizadeval seveda ob upoštevanju vašega poročila in m, potem, ko bo kolegi sk tudi sklepal o tem, bomo tudi predložili nek načrt konkretnih ukrepov, ki jih bom predložil Evropskemu parlamentu nekje sredi leta 2012. Tem sem zaključil, zahvaljujem se gospodu Krojcvanu in vsem, ki so sodelovali pri razpravi. Nedvomno bo to pomoč poroč, poročilo v pomoč komisiji v svojem prihodnjem delu, imamo kolektivno odgovornost, e, moramo eh, urediti e, spletne igre na srečo, zaščititi e, mlade in otroke in se učinkovito in enotno boriti proti goljufijev. Zato in se vam, vam lahko zagotovim, da bom zelo odločno postopal v zvezi z vsemi točkami. Hvala lepa, gospod komisar Barnier. So colleague, the debate is closed. Kolegice in kolegi, ta razprava je končalna in o spletnih igrah na srečo bomo glasovali jutri ob 12. Zdaj pa bomo obravnavali zdravje medonosnih čebel.